tega ne bi zapisali v zapisnik. Tako da sedaj prekinjamo zasedanje. Vsem želim lep vikend in prijetno pot domov. Konec zasedanja. Thank you.